izboljšalo, se bo izboljšala tudi podoba Evrope v tem smislu. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke. Imamo pa še pisno deklaracijo 21 iz letošnjega leta. Jelko Kacin, Macmillan Scott, Grozbah, Šeplin in Steinbrock so sodelovali pri tem v zvezi s civilnimi invalidi vojne. To deklaracijo je podpisala večina poslancev in poslank, to je tudi v skladu s členom 123. Vsi eh, jo bodo prejeli v skladu s pravili in tudi imena podpisnikov bodo podana v zapisih. Gospod Kacin. Thank you, vice president. Spoštovani kolegi, v imenu vseh sovlagateljev se vam iskreno zahvaljujem za izkazano podporo. Gre za pomembno sporočilo, da razumemo stisko sicer majhne skupine ljudi ki pa so jih nasilni dogodki povezani z vojno ali s terorizmom zaznamovali za vse življenje. pisna deklaracija je nastala v sodelovanju z nacionalnimi organizacijami civilnih invalidov vojne celotne evrope. zbrali smo skoraj štiristo podpisov posebej pa sem vesel da so se nam pridružili tudi vodje treh največjih političnih skupin moram pa povedati da sem po sedmih letih dela v evropskem parlamentu prvič spoznal da kar nekaj poslancev ali celo cele nacionalne delegacije iz načelnih razlogov ne podpisujejo pisnih deklaracij nobenih deklaracij. zdi se mi bizarno da del te hiše sistematično zavrača enega od naših pomembnih političnih instrumentov. hvala lepa and also congratulations. Now we go over to our votes. First of all, gremo nazaj na glasovanje. Hvala lepa, gospod Kacin. Uh, najprej še gospa Beneš v zvezi s premembo uredbe. Uh,